o strokovnem sodelovanju v okviru obzorja 2020. Spraševali smo se torej, kako spostaviti pristop od spode na odzgor na strokovni ravni, kako torej spodbuditi sodelovanje med strokovnjaki v okviru obzorja 2020. Želeli smo tudi okrepiti vlogo znanosti in na njeno prepoznavnost v družbi. Kar se tiče torej teh omenjenih vprašanj, tu bi potrebovali še nekoliko več napredka. Zagotovili smo vam tudi natančne dokumente o zadju. Na voljo je tudi poročilo iz lanskega novembra, v katerem so zabeleži obrazloženi nekateri vidiki, ki se nanašajo na to temo. Naj na zadnje povem še, da se moramo na triologih uh, eh, sedaj posvetovati še o vidikih proračuna. Skupaj uh, s drugimi proč, poročevalci v senci, tako kot uh, številni kolegi, izpostavljamo nekatera vprašanja, ki se nanašajo na vidike večletnega finančnega okvira. Želeli bi si okrepljenega programa obzorja 2020, ki bo zagotavljal tudi rast in delovna mesta. Trenutno še niso na voljo končne številke glede obzorja 2020. Imamo številke za poglavje 1a in eh, za nekatere programe, ki se nahajajo pod poglavjem 1a. Vendar pa naj spostavim, da ne raziskujem razlikujemo trenutno med eh, hori, ho, obzorjem 2020, med Erasmusom za vse in programom Kozme. Tako da štev, konkretnih številk za obzorje 2020 še nimamo. Gre pa približno za 71 ali 72 milijard evrov, glede na to, katero metodo za izračun uporabimo. Upam pa, da bo rezultat pogajanj bolj ambiciozen znesek in da bomo lahko zagotovili proračunska sredstva, ki so dovoljšna za izvajanje ciljev, ki smo jih zastavili v tem dobro korisanem obzorju 2020. Upam, da bomo torej zagotovili dobro delovanje programa obzorja 2020. Hvala lepa, Marija zdaj pa za offshore črpanje nafte in plina Ivo Beled. Lepa gospa predsednica in dober dan. Poskušal biti čim krajši. Mislim, da smo dosegli dober dogovor, široko platformo za doseganje kompromisa s svetom v prvi obravnavi, v prvem branju. Hvala lepa, gospod predsednica, za odlično vodenje tega končnega sestanka. Nasplošno moram povedati, da je predlog uredbe spremenjen v predlog za direktivo, kar seveda ni nepomembno, eden osnovnih elementov. ki smo jih eh, zastopali, je neodvisnost pristojnega organa, kar je ključnega pomena za parlament. Tako da imamo jasno delitev med upravnim organom znotraj države članice, ki je pristojen za varnost operacij in okoljske vidike operacij na eni strani, po drugi strani pa imamo upravni organ, ki je odgovoren za ekonomski razvoj, to se pravi za dobičke, za dohodke. Mislimo, da smo to dosegli s tem kompromisom. En tudi z novo obliko direktive. Ključni element eh, se nanaša tudi na postopek izdajanja dovoljen. Dosegli smo dogovor glede pogojev za podjetja, ki vlagajo prošnje eh, za iskanje možnosti torej, in raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemljskega plina na morju. To se pravi, da morajo pred začetkom delovanja dokazati finančno zmožnost pokrivanja stroškov možnih okoljskih ali gospodarskih eh, oškodovanj oziroma škode. naj omenim, da je ta predlog direktive namenjen vsem državam članicam. Dobili smo veliko komentarjev sploh eh, kopenskih držav, kot sta Avstrija ali Luksemburg, ki so rekli, da tole izkoriščenje nafte na morju ni za njih sanje ne pride v poštev, vendar pa imajo določena podjetja sedež v teh eh, državah, tako da moramo spostaviti enaka pravila za vse na celotnem območju Evropske unije. To velja torej za vse države, vendar pa morajo države brez dostopa eh, do morja izvajati samo minimalne zahteve. Te direktive. Potem pa imamo tukaj še kazensko odgovornost. To je tudi vidik, ki je pri srcu parlamentu. Morali smo se strinjati s predlogom, da bo komisija do leta 2014 poročila primernost eh, vključitve te direktive v okvir kazenske odgovornosti. S tem predlogom smo se strinjali. To bo potem konec drugega leta in videli bomo, kaj bo komisija pripravila v smislu kazenske odgovornosti. Potem pa imamo še prenos nacionalno zakonodajo in začetek veljavnosti. Parlament eh, je roke nekoliko skrajšal, kot je bilo v prejšnjem predlogu, še vedno pa so roki razumni, tako da lahko podjetja zadeve uresničijo. To bi bili glavni elementi tega doseženega kompromisa, ki ima podporo oziroma ki bo dobil podporo večine v tem odboru. Hvala lepa. Hvala lepa za te informacije. Deveto točko smo prestavili. Gre za izmenjavo mnen z Ane Jensen glede proračuna. To smo prenesli na 24. in 25. april in zato imamo zdaj lahko odmor. jutri ob devetih eh, ponovno začnemo, koordinatorji pa začnejo čez skoraj eno uro. Žal nismo uspeli vseh koordinatorjev priklicati tako, da bomo vse koordinatorje začeli ob 17.30, ostali kolegi pa lahko odidejo. Hvala.